skupa, zato da ugotovimo tudi, kako na najboljši način uskladimo te tri sklade. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Uh, to je bilo poročilo gospe Westfall, o katerem bomo glasovali jutri ob 12. uri. Zdaj prehajamo k zadnji točki na dnevnem redu za danes in sicer poročilo Simon o pravilih o državni pomoči za storitve splošnega gospodarskega pomena. Zdaj predamo besedo gospodu poročevalcu. Izvolite. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Stebri splošnega gospodarskega pomena eh, so osnovni stebr našega gospodarskega pomena in ne igrajo samo bistvenega pomena za posamezne državljane, ampak so izjemnega pomena tudi za blagostanje naše celotne družbe. Eh, pri predelavi pravilo državni pomoči za storitve splošnega gospodarskega pomena, bi morali zato v ospredje postaviti naslednja vprašanja. Eh, kakšni morajo biti pogoji, da bi po eni strani lahko zagotovili čim višjo kakovost teh storitev in po drugi strani univerzalni dostop za vse plasti prebivalstva? Eh, načelno za organizacijo eh, takšnih storitev eh, je varnost izvajalca eh, teh storitev, pomembni so okvirni pogoji, pravni okvirni pogoji, po drugi strani pa tudi močnejša sorazmernost pravil. Tako da različnost Eh, različnih eh, vrsti storitev lahko močneje upoštevamo in na ta način zmanjšamo administrativna bremena. Eh, reforma pravila o državni pomoči se zato lahko izvede samo o posebnem upoštevanju funkcije teh storitev in o pohranjanju načela subsidijarnosti za ustrezno mero pravne varnosti bi morali ustvariti ustrezen pravni okvir za te javne storitve. E, pravna podlaga je za nas, socialdemokrate, 40 člen Lizbonske pogodbe, e, vendar pa so stališča v Evropskem parlamentu glede tega daleč vsak sebi. E, kljub temu pa se je ustrezno predmetu tega poročila posrečilo najti kompromis, ki je spremeljiv za skoraj da vse strani. Administrativno breme za izravnalna plačila za izvajalce teh storitev je previsok. Zlasti to velja za majhne organe, za majhne izvajalce storitev mi eh, zahtevamo povišanje pražnih vrednosti eh, tudi za dožnost eh, sporočanja pri eh, Evropski komisiji ob eh, koriščenju eh, teh izravnalnih plačil, bi to pripeljalo do prvih eh, olajšav. Pravila o državni pomoči morajo biti oblikovana na ta način, eh, da bodo administrativna eh, bremena lokalnih eh, organov in izvajalcev storitev eh, sorazmerna eh, vizavi eh, učinkov trgom na eh, notranjem trgu in konkurenčnosti. Mi predlagamo posebno pravilo de minimis. To pomeni generalno izjemo od pravil za čiste lokalne storitve, kot tudi za eh, socialne eh, storitve, ki tvorijo s tem pomembno vlogo. Da bi bolje upoštevali vlogo to vrstnih storitev, eh, zahtevamo, da so naloge in značaj eh, jasno definirane in zaščitene. Poleg tega s tem eh, poročilom podajamo predlog Evropski komisiji, da postavi kriterije učinkovitosti pristoritev splošnega gospodarskega pomena in da se vzpostavi ehm, jasno pravilo glede konkurenčnosti na tem področju. Kompet tenčno področje eh, komisije se naša samo na kontroli pomoči. Določitev gospodarskih pogojev pa je v domeni držav članic na evropski eh, ravni. Je to lahko rejeno samo ob sodelovanju Evropskega parlamenta. V tem smislu se eh, zahvaljujem za odlično sodelovanje preko vseh eh, poslanskih skupin v odboru za ekonomske in monetarne zadeve. Zahvaljujem se tudi poročevalcem v senci jasno zauzemanje za to poročilo sloni na tem sodelovanju, ki je usmerjeno v iskanje rešitve. In prepričan sem, eh, da nam bo tudi jutri pri glasovanju eh, v plenumu posrečilo poslati jasen signal Evropskega parlamenta za trajnost eh, ne v prihodnje usmerjene okvire za oblikovanje teh storitev splošnega gospodarskega pomena. Prisrčna hvala, gospod Simon. In sedaj imamo e, govornike. Prvi je na vrsti gospod Nesaroš. Hvala lepa, predsedujoči. Ko govorimo o storitvah splošnega gospodarskega pomena, mislim, da lahko rečemo, da leti ne smejo biti omejeni po naravi, morajo biti dostopni za vse državljane. Zato mislim, da moramo poudariti vlogo lokalnih, regionalnih, nacionalnih oblasti pri zagotavljanju ustrezne cene za te storitve v korist državljanov. Seveda, um, nacionalni predpisi morajo spoštovati načelo subsidijarnosti in tudi uh, možnosti zbire, ker za zadeva lokalne, regionalne oblasti, kar zadeva eh, te storitve, kar zadeva njihovo financiranje in ponujanje. Državna pomoč, državna domestila morajo spodbuditi podjednost in zagotoviti zaposlovanje na lokalni ravni. Moramo posodoviti infrastrukture, moramo zagotoviti dostopnost eh, do teh storitev, predvsem v regijah, ki so bolj zapostavljene. Moramo zagotoviti tudi ustrezno uporabo vseh finančnih sredstev, tako da te storitve bodo na voljo po razumni ceni v vseh državah članicah. Hvala lepa lepa. Hvala lepa, gospod Correra de Campos. Hvala, gospod predsedojoči, gospod komisar. Eto, poročilo kolega Petra Simona je izjemno uravnoteženo. Storitve splošnega gospodarskega pomena eh, so pomemben element eh, za ekonomsko in socialno kohezijo. Obstaja pa še zelo veliko pravne negotovosti in načelo subsidijarnosti mora biti ustrezno upoštevano. Eh, tu razlikujemo med gospodarskimi in negospodarskimi storitvami in eh, beremo o vplivu eh, regionalnih in eh, lokalnih oblasti. Tu se govori o projektih, ki imajo omejen lokalni vpliv in prav tako se govori o tem, da izvajalci eh, to ritev, torej izvajalce storitev so razširjeni na različna področja in zlasti gre za načelo subsidijarnosti. Hvala. E, keďže na konci tohto roku e, končí platnosť viacerých glede na to, da do konca leta številni ukrepi se bodo osredotočili na vprašanje državne pomoči, potrebujemo ustrezno reformo teh pravil. Po trenutnih pravilih eh, je dejansko administrativno breme postalo neznosno predvsem za lokalne, manjše lokalne oblasti. Obstajajo drugi negativni vidiki in sicer dejstvo, da a, niso zagotavljali zadostne pravne varnosti. Moramo zagotoviti večjo preglednost, pravila morajo biti enostavnejša, tudi enostavnejša pri a, uresničevanju, tako da na lokalni in regionalni ravni se bodo lahko izvajala bolj učinkovito. To bo zagotovilo več uspešnosti, kar zadeva ponujanje teh storitev po celi Evropski uniji. Hvala lepa. Gospa Regner. Presečna hvala, predsedojoči, da se še enkrat oglašam, spoštovani gospod komisar oziroma gospoda komisarja. E, najprej se zahvaljujem Petru Simonu e, za to, e, kako je delal z vsemi poslanskimi skupinjami. Hvala tudi za njegov velik angažma pri tem poročilu. In sicer se komisija komisijo poziva, da do konca leta 2011 predloži sporočilo z ukrepi. Sedaj pa ta ampak, ki ga Peter Simon že omenja. Seveda bi moral v skladu z 40. členom biti parlament tudi vključen v zakonodajni proces. Komisija eh, stalno zahteva od vseh deležnikov transparentnost, transparentnost, transparentnost. Eh, Eh, sicer pa se zauzema pri svojih političnih eh, stališčih, eh, da jih sprejema za veliko naglico in da želi na ta način uveljavljati svoja načela. Evropa živi na regionalni ravni, na ravni občin in zato je presenetljivo, da ljudje na lokalni in regionalni ravni Eh, da so pogosto marginalizirani za tem gospodarskim ukvirom eh, je eh, poseženo v domeno držav članic. In United in Diversity, torej združeni v enovitosti, to načelo želim še posebej poudariti in pozivam komisijo, da vendarle misli tudi na 40. Eh, člen in na možnosti, ki jih nudi. Hvala. Oh, predavam slovo pani poslankinji Rojtove. Sedaj pa gospa poslanka Rojtova. Eh, eh, Hvala lepa predsedujoči. Obstajajo velike razlike med državami članicami eh, pri tem, kako se opredeljuje eh, področje uporabe oziroma eh, kaj pomenijo storitve splošnega pomena. Podpiram komisijo, ki skuša popisati pravila, ki obstajajo na tem področju v različnih državah članicah. Želimo uvesti več preglednosti, več nadzora ob spoštovanju načela subsidijar solidarnosti, predvsem, uh, ko gre uh, za uh, pogodbe, za upravljanje uh, splo, uh, storitev splošnega pomena, uh, ugotavljamo, da prihajajo tudi do velikih primerov uh, korupcije. Zato se moramo poglobiti uh, tudi v primere nepravilnega zagotavljanja državne pomoči. Moramo uporabljati uh, informacije, ki prihajajo iz nacionalnih ministrstev in ugotoviti, kdaj prihaja do neustrezne uporabe državne pomoči. Hvala lepa, gospa Basesku, izvolite. Hvala lepa. Storitve splošnega gospodarskega pomena prispevajo k konkurenčnosti in blaginji držav članic. Te storitve so bistvenega pomena za boj proti socialni neenakosti, nadomestila za upravljanje teh storitev rešitev, ne smejo izkrivljati eh, konkurence in ne smejo oškodovati drugih podjetij. Načelo subsidijarnosti je treba strogo spoštovati. Vas, opozarjam vas na protokol 26. iz Lizbonske pogodbe. V skladu s tem protokolom države članice imajo pristojnost pri zagotavljanju tovrstnih javnih storitev. Menim, da je bistveno, da pojasnimo predpise, ki uh, urejajo državno pomoč v Romuniji. Ta pravila eh, bi morali poenostaviti, kar zadeva javne storitve na omejen način na lokalni ravni. Evropska unija podpira prizadevanja držav članic za modernizacijo storitev splošnega gospodarskega pomena in da jih prilagodimo na zahteve državljanov. Javne službe v Romuniji so urejene z ustrezno zakonodajo za vsako področje. Hvala lepa. Ali bi še kdo lahko, bi lahko, uh, uh, bi, ali bi kdo lahko uh, ali bi kdo še želel spregovoriti, ukolikor eh, temu ni tako, predajam besedo gospodu komisarju Daljo. Hvala lepa, gospod predsedujoči, v imenu podpredsednika Almunije naj se najprej zahvalim gospodu Simonu za poročilo o uh, reformi uh, državne pomoči za storitve splošnega gospodarskega pomena. Naj se tudi zahvalim odboroma Ekon, ITRE in IMKO in vsem njihovim članom za prispevke uh, k temu poročilu. Prepričani smo, da javne storitve so ključnega pomena v evropskem socialnem modelu, kajti pomenijo pomemben prispevek za socialno stabilnost in za teritorijalno kohezijo. Zaradi tega eh, storitve splošnega gospodarskega pomena so ena od ključnih prioritet na področju državne pomoči. Eh, zadovoljni smo, da prihaja do tako intenzivne razprave o zvezi s to temo med parlamentom in drugimi evropskimi institucijami in vsemi deležniki. Predvsem dajemo dobrodošljico prispevku parlamenta k tej razpravi, ki odraža pomen, ki ga parlament pripisuje eh, jasnemu pravnemu okviru za eh, storitve splošnega gospodarskega pomena. Naj vas opozorim, da naša reforma temelji na treh ciljih - pojasnevanje, poenostavljanje in eh, diversifikacija. Te cilje smo zastavili podrobno v svojem poročilu iz marca meseca. Od takrat smo objavili osnutek besedila, eh, ki eh, pač prikazuje, kako menimo, da bi morali uresničiti te eh, cilje. Prispevki k osnutku besedila so bili plodni in pri tem smo upoštevali vse različne deležnike, različna mnenja v zvezi z potrebnimi spremembami naslednjih tednih bomo še dalje izboljševali besedilo za uresničevanje teh treh ciljev. Prispevek Evropskega parlamenta torej prihaja v pravem trenutku. Eh, dejansko je parlament upošteval tudi naš osnutek in eh, s tem je bilo mogoče tudi priporočiti, kako naj naknadno izboljšamo to naše besedilo in to je dodaten prispevek k reformi. Naj se osredotočim na tri točke iz poročila gospoda Simona. Ključno orodje za poenostavitev v naši reformi je novo, novo načelo pravil, oziroma novo pravilo de minimis. Dejansko uh, bi bilo potrebno potrebno upoštevati torej velikost eh, lokalnih skupnosti in biti, bi morali biti nekoliko prožnejši, kar zadeva predvsem prag. Eh, želim poudariti, da eh, vprašanje praga je ključnega pomena. Še vedno smo odprti za, vsa, za vse morebitne namige in za mnenje vseh deležnikov, predvsem za mnenje Evropskega parlamenta. Drugič poročilo zahteva, da um, da v tem, tej, tem sklepu se pokrivajo tudi dodatne socialne storitve. Te storitve imajo ključno ulogo v naši družbi, zaradi tega v čim bolj diversificiranem pristopu tudi te storitve so dejansko predmet izjem in jaz sem odprt za ocenjevanje različnih argumentov za to, da razširimo področje uporabe tudi na dodatne socialne storitve tretjič parlament meni, da komisija lahko opredeli eh, ustrezne kriterije za učinkovitost v zvezi s pravili, ki zadevajo državno pomoč. Naj povem, da v tem trenutku se ne zahteva od podjetij, da so učinkovita in tudi se ne predvideva nadzor strani komisije, kar zadeva to učinkovitost. Eh, podjetja to sicer pa dobivajo spodbude za izboljšanje njihove učinkovitosti. Vem, da nekateri se bojijo, eh, če bi prišlo do to vrstnih, to vrstnih eh, sprememb v smislu nagrajevanja učinkovitosti. Ampak naj povem, da eh, dejansko to podpirajo različni deležniki in sami ponudniki storitev. Naj vas opozorim, zakaj želimo izboljšati naša pravila. V trenutnih razmerah, tudi zaradi eh, omejitev, proračunskih omejitev v vseh državah članicah, eh, želimo vse vedno zagotoviti dostopnost učinkovitih